Die Sitzung ist wieder auf. Zas, nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja ste dobili. Ima kdo kakšen ogovor? Očitno ne. S tem je potem zapisnik potrjen. Naslednja točka dnevnega reda so obravnave kršitev človekovih pravic. Najprej dobijo besedo avtori resolucij. Gospod Duro, za dve minuti.